Drage kolegice in kolegi, zapisnik zasedanja z dne 5. februarja 2009 je bil razdeljen. Ima kdo kako pripombo? Joyce Chichester. Uh, uh, Gospod predsednik, ne v zvezi z zapisnikom, pač pa kot predsednik delegacije za odnose z Novo Zelandijo in Avstralijo. Želim povedati, da se povsem strinjam s tem, kar ste povedali in sporočam vam, da bomo to sporočilo tudi osebno predali, ko bomo obiskali Avstralijo in Novo Zelandijo. Hvala lepa. Glede zapisnika ni pripomb, torej je zapisnik kot tak odobren. 9. decembra 2008 je gospod Vitol Tomčak